E, otwieram posiedzenie. Proszę Państwa. Nadaljujemy z naszym zasiedaniem. Lepo prosim, da zasedete svoje mesta. Nadaljujemo z našim delom. Rad bi vas obvestil, da sem prejel dopis sveta, predsednika sveta, s katerim me obvešča o odločitvi, Evropskega sveta glede posvetovanja Evropskega